sklepe Sveta za kmetijstvo, še prav posebno glede na razmere v mlečnem sektorju. To je bil tako imenovani julijski svežen, to je bil posebni sestanek. Sedaj se sestavimo po šestih tednih, torek, vse poslance, osebje, naše goste prisrčno pozdravljam, pozdravljam tudi tolmače. Upam, da ste si vsi odpočili in bomo sedaj lahko trdo delali. Dobrodošli torej in upam, da bomo danes delali hitro, trdo, učinkovito, pa tudi na naslednjih sestankih. Imate dnevni red. Danes imamo sestanek tako dopoledne kot popoldne. Po V drugem delu našega dopoldanskega sestanka bomo imeli sestanek koordinatorjev. Tako, sedaj pa prehajamo na prvo točko sprejetja dnevnega reda. Pripomp ni bilo, tudi sedaj ne vidim pripomp ali vprašanj, tako da mislim, da lahko dnevni red sprejmemo. Današnji sestanek se prenaša po spletu in imamo tolmačenje v 20 jezikov, razen estonščine, malteščine, slovaščine in irščine. Sedaj pa sprejeti zapisnik o sej 25. maja in 20. in 21. junija. Glede na postopek, torej kot običajno bo to sprejeto, če ne bo govora, sedaj pa četrta točka, to je glasovanje in to bomo vzeli skupaj s točko 5. Gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Poročevalec za pripravo mnenja je gospod Jar. Avtor se je s tem ukvarjal že kar nekajkrat s proračunskimi vprašanji je že imel kaj nekakrat opravka. V prvem delu bi morali sprejeti mnenje, pri drugem delu, torej peta točka, pa bi morali sprejeti pilotne projekte in predloge sprememb za proračun. Kot veste, lahko razdelimo proračun v več faz. S tem vprašanjem smo se 14. julija že ukvarjali ko je naš odbor sprejel mandat za trialog. Mnenje je pripravil torej gospod Jar, predstavljeno je bilo 14. julija. Dobili smo 62 predlogov sprememb do 22. julija in pripravljenec mnenja skupaj s poročevalci v Senci je oblikoval tudi en kompromisni predlog. Predlogi sprememb so bili vključeni tudi v to tehnično fazo. Tako, sedaj pa dajem besedo našemu pripravljacu mnenja, gospodu Jaru. Tako da bo lahko povedal še kaj več o glasovanju samem. Gospod Jar, prosim, beseda je vaša. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsednik. Res lep, dober dan vsem kolegicam in kolegom po počitnicah in seveda sedaj začenjamo s kmetijskim proračunom. Kot vsi vemo, je proračun politika, ki jo prelijamo v številke in tega se je potrebno držati. Hvala lepa torej tudi vsem kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci, kajti imeli smo določeno težavo in to bi morda bila kritična točka, ki bi rad posredoval predsedniku. Številke komisije so prišle zelo pozno zaradi referenduma v Veliki Britaniji in številke strani sveta glede poračuna so prišle še kasneje. Bilo je zelo, zelo pozno če se želimo s temi vprašanji resno ukvarjati. Zato sem včeraj zvečer organiziral še sestanek po računovcu Senci. Hvala lepa kolegicam in kolegom, ki so se odrežili tega sestanka. Običajno pa bi morali komisiji in svetu povedati, da resno posvetovanje pomeni, da ima parlament in odbor realistično možnost za konsultacije, za preverbo številk. Zdaj sem realističen, naslednjič prosim, da bi imeli več časa. Torej, kaj smo storili, kakšne smernice se kažejo v teh posvetovanjih. Danes bomo glasovali o tem, videli bomo, kakšno bo mnenje, vendar pa skušali bomo izničiti znižanje proračuna, ki ga želi svet, šli bomo proti predlogom komisije. Malo sarkastično lahko rečem, da je ta dovolj slab no, ali pa dovolj dober, kakorkoli že. Ne želimo pa zniževati sredstev. Tako smo se torej dogovorili, da bomo za posebne dogodke, za krizne razmere zagotovili še dodatna sredstva. Vse to je za nas zelo pomembno. Prav tako smo še enkrat torej izrazili obžalovanje zaradi zniževanja sredstev. Lahko bi imeli tekmovanje za misli. Komisija nam je dejala, da ne bo zniževanja sredstev v praksi, ker imamo v drugem stebru pač običajne začetne težave. Videli bomo, ali to drži ali ne. Kakorkoli potrebno bo paziti, da naslednje leto ne bomo izgubljali denarja. Dobra in slaba novica pri pilotnih projektih. Vesel sem prizadevanj v regijah Evropske unije, da imamo veliko pilotnih projektov, seveda pa imamo potem tudi sedaj eh, nekoliko težko izbiro, moramo se odločiti za prave projekte, tudi morda za tiste, ki so dobili rejting B, kakorkoli že, odločitev bo sprejeta v odboru za proračun. Vseeno pa hvala lepa vsem kolegom, ki so si prizadevali pri tej točki. Ne smemo popustiti, Vedno je bolje, da imamo preveč izbire, kot pa če prizadevan v regijah ni. Kar se časovnega razporeda tiče, medijsko-politično, naš odbor meni, da se bomo torej lotili težav, smo realistični, vseeno pa bi radi povedali, da si želimo finančnih zagotovil, ki so nam jih dali v srednjeročnem finančnem okviru, da se tega tudi držimo. Torej, ne moremo znižovati sredstev, težave v evropskem kmetijstvu niso postale manjše, temveč večje, zato je ustrezno financiranje še najmanj, kar moramo zagotoviti našim kmetom. Toliko za enkrat, hvala lepa še enkrat vsem poročevalcem v senci za posvetovanja, ki smo jih lahko izvedli še včeraj zvečer zaradi časovnega pritiska. Hvala. Hvala lepa, pripravljalec mnenja. Še kdo? Ima kdo kakšno vprašanje? Ne. Potem pa bomo kar prešli na glasovanje. Začenjamo glasovanje. Mislim, da imate vsi svoje kartice s sabo. Na to sem vas opozoril. Začenjamo z glasovanjem torej. Predlog spremembe ena za sprejeta, drugi predlog spremembe za proti, zavrnjeno tri. Za. Hvala, sprejeto. Štiri. Za. Sprejeto. Predlog spremembe. Pet. Za. Sprejeto. Šest. Za. Sprejeto. Sedem. Za. Sprejeto. Osem. Za. Sprejeto sprejeto, 9 za, proti, zavrnjeno, 10 za, sprejeto, predlog spremembe 11 za, proti, zavrnjeno, predlog spremembe 12 za, sprejeto, 13 za, proti, zavrnjeno, sprejeto. 14 za, sprejeto. Predlog spremembe 15, dva dela. Prvi del, prvi del za, sprejeto. Drugi del za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, sprejeto proti, zavrnjeno. 17 za, proti, zavrnjeno. 20 za, sprejeto. 18 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe je 19 za, proti, vzdržani, vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverjamo. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Devetnajst, devetnajst, glasujemo, predlog spremembe devetnajst. Konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. 21 za, sprejeto. 22. Pripravljalec mnenja, prosim. Tukaj imamo ustni predlog spremembe. Gre za popravek prevoda avtor je želel zavrniti znižanje sredstev in potem smo torej se pozanimali, da je prava beseda reject in bomo torej re, refuse nadomestili z reject v angleščini. Tako da bo tudi v angleščini jasno izraženo to, kar hočemo povedati. Torej, zamenjali bomo besedico refuse z reject. To je smisel tega predloga spremembe bolj pride do izraza s to besedico. Hvala lepa. Mislim, da je to označeno na glasovalnem seznamu, ta sprememba. Kdo je za predlog spremembe 22? Za. Hvala, sprejeto. 24 za, sprejeto. 25 za, sprejeto. 26 za, proti, zavrnjeno. 27 za, proti, zavrnjeno. 28, to je enako kot 22. predlog spremembe, zato o tem pojasnila ne bo. Kdo je za 28. predlog spremembe? Sprejeto. Predlog spremembe 29. Za, proti, zavrnjeno. 30. Preverjamo 29. Glasujemo predlog spremembe 29. Konec glasovanja. Majhna razlika. Dobro, da smo preverili zavrnjeno. 30 za, proti, zavrnjeno. 31 za, proti, zavrnjeno. No ja, morda bi pa preverili. Predlog se nebe 31. Preverjamo, glasujemo. Hvala lepa, konec glasovanja. zavrnjeno. 32, 33 in 34, predlagam, da glasujemo skupaj. Kdo nas pretuje? Ne. Prav. A bomo ločeno, dobro. 32, za. Proti. Zavrnjeno, hvala lepa. 33, za. Proti. Zavrnjeno. 34, za. Proti zavrnjeno. 35 za, proti. Preverjamo predlog spremembe 35, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Predlog spremembe 36 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, zavrnjeno. 38 za, sprejeto. 39 za, proti, zavrnjeno. 40 za, sprejeto. 41 za, proti, zavrnjeno, 42 in 50, ki sta enaki, do za, sprejeto, 43 za, proti, zavrnjeno, 44 za, proti, zavrnjeno, zavrnjeno. 45 za, proti, zavrnjeno. 46 za, proti. Preverjamo 46. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog A. Glasujemo elektronsko. Kompromisni predlog A. Konec glasovanja. En glas socialistov preveč. Prosim, da ponovimo glasovanje. Ponavljamo torej.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 Sprejeto. 51 za, proti. Mislim, da je, odvr, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. 51. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Gospe Senre za, proti, zavrnjeno, 55 za, proti, zavrnjeno, ampak preverjamo. 55, preverjamo, glasujemo, predlog spremembe 55. Konec glasovanja. zavrnjeno z majhno večino. 56, gospod Bove, za, proti, zavrnjeno. 57, za, sprejeto. 58, za, proti, zavrnjeno. 59, za, sprejeto. Predlog so mi 60, za, proti, zavrnjeno predlog spremembe 61 za sprejeto, 62 za sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo elektronsko, glede mnenja, kot je bilo spremenjeno s predlogi sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa drugi del. Glasujemo o konkretnih številkah. Gospod Jar je že razložil, o čem bomo glasovali. številke smo dobili pozno, kot je dejal. Vedno imamo mi nekoliko drugačno stališče kot svet. Vendar pa, kar se tiče pilotnih projektov, kar se tiče prilogo sprememb glede proračuna, to je tudi predmet glasovanja danes in člani našega odbora so bili prošeni, da bi podali pilotne projekte maja neposredno odboru za proračun. In potem bo to ocenila Evropska komisija. Evropska komisija je ocenila pilotne projekte in je izrazila svoje mnenje, kar se tiče teh pilotnih projektov. Ti projekti ki so bili podaljni, imajo po mnenju komisije realne možnosti za izvedbo. Nekateri drugi, ki so dobili negativno mnenje, pa tega nimajo. In to je bil tudi eden od projektov, ki so ga podali poslanci. Tako je v parlamentu, takšna je praksa, glasujemo o projektih, ki so bili označeni z A ali B. Lahko bi podali tudi neposredno projekte komisiji, vendar pa ti niso v tej oceni. Ti projekti bodo pa sedaj predmet glasovanja. Najprej še enkrat spomnim na to, da ne glede na oceno projektov in to, ali so dobili podporo ali ne, lahko te projekte vložite še enkrat pri odboru za proračun do 1. septembra. Želi poročevalec še enkrat spregovoriti na to temo? Ne? Potem torej pripomp strani pripravljavca mnenja ni in prehajamo kar na glasovanje. Kar se tiče predlogov sprememb za proračun, prvi 57-66, prvi del, tukaj gre za višino, znesek, glasovali bomo o prvem delu 57-66, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. Sedaj pa drugi del tega predloga, besedilo samo, kdo je za ta predlog, proti, zavrnjeno. Sedaj pa 57-50. Za 57-50. 57 za. Hvala lepa. Proti. Sprejeto. Naslednji predlog smo imeli 57, 55 za. Hvala lepa. Sprejeto. 57, 59 za. Sprejeto. 57, 54 za. Sprejeto predlog svojim besedami 5063 za sprejeto, predlog spremembe 5752 za sprejeto, predlog spremembe 5767 za proti zavrnjeno. 57, 86 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 56 za sprejeto. Predlog spremembe 57, 78 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 73 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 60 in 57, 83 identična sta za sprejeto. 57, 81 za, proti, zavrnjeno. 57, 79 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 74 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, 75 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo, preverjamo, prav, preverjamo, 57, 75, glasujemo. Gospod moj je to zahtevala, torej preverjamo, konec glasovanja. Hvala lepa, zavrnjeno. 57, 76, za, proti, zavrnjeno. 57, 80 za, proti, zavrnjeno. 57, 84 za, proti, zavrnjeno. 57, 87 za, proti, zavrnjeno predlog spremembe 57, 68, za, hvala, sprejeto, mislim, da so glasno. 57, 89 je brezpredmeten. Sedeminpetdeset, devetdeset za, proti, zavrnjeno. 57, 91 za, proti, zavrnjeno. 57, 92 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 64 za, sprejeto. Predlog spremembe 57, 69 za, proti, zavrnjeno. 57, 93 za, proti, zavrnjeno. 57, 53, 57, 53 za, sprejeto. Predlog spremembe 57, 94 za, proti, zavrnjeno. 57, 70 za, proti, zavrnjeno predlog spremembe 57, 57 za sprejeto. 57, 71 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 57, 61 za, sprejeto. Predlog spremembe 57, 95 za, proti, zavrnjeno. 57, 72 skupaj, 57, 96 za, proti, zavrnjeno. 57, 58 za, sprejeto. 57, 65 za, sprejeto. Predlog svojim besedim in 50, 62 za, sprejeto sprejeto. 57, 51 za sprejeto. 58, nič, nič, pilotni projekt. Tukaj gre za nove pilotne projekte. 58, nič, nič, za. Hvala, sprejeto. 58, nič, ena. podobni projekt kot 13, ki prija kasneje, za sprejeto. 58 nič 2 za, proti, zavrnjeno. Ampak preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Hvala lepa, zavrnjeno. 58 nič 3 za, proti, zavrnjeno. 58 nič 4 za, proti, zavrnjeno. 58 nič 5 za, proti. Preverjamo 58 nič 5 za. Glasujemo. Hvala lepa. Zavrnjeno. Ampak dobro je bilo preveriti. Osemindvajset ni čest za, proti, zavrnjeno. Osemindvajset ni sedem za, proti, zavrnjeno. 58 nič 8 za, proti, zavrnjeno. 58 nič 9 za, proti, zavrnjeno. 58 10 za, proti, zavrnjeno. 58 13 je bil umaknjen. Tukaj smo že imeli pozitivno priporočilo prej, v tem smo glasovali. In je to že torej v nič ena, kar smo že sprejeli. Tako. Sedeminpetdeset, sedeminšestdeset za, sprejeto. Sedeminpetdeset. 98, Megine Schreier Pirik za, sprejeto. 57, 97 za, proti, zavrnjeno. Tako. Toliko kar se tiče predlogov sprememb. 11. oktobra bodo o tem glasovali v odboru za proračun. 26. oktobra bo to obravnavano na plenarnem zasedanju. Od 28. oktobra do 17. novembra se bo začel spravni postopek in 1. decembra bo to končano do torej, rezultata, končnega rezultata. Sedaj lahko spet pospravite glasovalne kartice. In prehajamo na šesto točko našega dnevnega reda. Vlaganje v delovna mesta in rast. Za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Ocena poročila v skladu s členom 16 3 uredbe o skupnih določbah. Pripravljavka mnenja je gospa Dančila. Pristojni odbor je odbor za regionalni razvoj, to je torej mnenje. 15. marca je bilo odločeno, da bo Agri pripravil mnenje za nezakonodajno pobudo na lastno pest, kar se tiče odbora za regionalni razvoj na to temo. Torej, ponavljam, nezakonodajni lastna pobuda na prošnjo odbora za regionalni razvoj. Tako mislim, da lahko sedaj besedo kar predam pripravljavki mnenja. 24. maja smo že govorili o tej temi, danes pa bo gospa Dančila predstavila svoj osnutek mnenja. Besedo dobi pripravljavka mnenja, prosim lepo. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fondurile structurale și de investiții... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Evropski investicijski eh, sklad in predvsem sklad eh, za razvoj podeželja sta temeljna instrumenta za dosego ciljev strategije eh, Evropa 2020. Ampak težko je oceniti eh, dejanska ulaganja v eh, gospodarstvo, kajti Evropa eh, prestaja težke čase na gospodarskem mm, področju. Tekom prve razprave sem skušala upozoriti na razvoj podeželja, Eh, in pa eh, na eh, sklad za razvoj podeželja. To je temeljni instrument za spodbujanje razvoja podeželja v številnih državah članicah. Prišlo je do poenostavitve v primerjavi z prejšnjim okvirom, eh, uvedena je bila eh, večja eh, prožnost, tako da bi lažje odgovorili na potrebe posameznih regij. Hkrati pa so bili imenovani oziroma identificirani tudi različni cilji inovacije, recimo in pa prilagajanje podnebnim spremembam. Določene države članice pa kljub temu ne morejo povsem izkoristiti eh, te nove prožnosti eh, evropskih strukturnih skladov in pa sklada za podeželjski razvoj. In sicer zaradi tega, ker je prišlo eh, hkrati tudi do večje zapletenosti, predvsem kar zadeva nadzor nad tem skladom. Potrebno je torej oceniti tako pozitivne, kakor tudi negativne učinke tega sklada. Le na ta način bomo lahko predvideli eh, zamude, eh, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti. Potrebno je oceniti tudi, do kolikšne mere so države članice uporabile možnosti, eh, ki jih ponuja ta sklad, predvsem glede razpoložljivih sredstev na nacionalni ravni. Poleg tega tukaj ne smemo pozabiti tudi na Evropski kmetijski sklad sredstva, ki so sedaj na voljo, eh, so eh, morda nižja od prejšnjega okvira, ampak na nacionalni ravni je prišlo do majhnega eh, dviga sredstev. Ko sem pripravljala ta osnutek mnenja, je bilo predvideno, da eh, bodo eh, cilji uresničeni le, če eh, bodo aktivno udeleženi tudi deležniki z držav članic, z regij, z lokalne in regionalne ravni. Le na ta način bi namreč lahko zagotovili učinkovito upravljanje teh sredstev. Hvala lepa že vnaprej za vaše pripombe.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 ta uh, sporočila se nanaša uh, na spodbujanje uh, določenih uh, področji na račun uh, drugih. Gre uh, torej uh, za uh, nelojalno konkurenco, ki jo na ta način uspodbujate. Če si ogledamo uh, prvo preglednico, lahko vidimo javna vlaganja. Eh, nimam tolmačenja, pravi predsedojoči. Ali pošljem v njimisu? Ok. Je sedaj vse v redu? Lahko nadaljujem? Torej gre eh, za eh, tekmovanje med državami članicami. V prvi eh, preglednici lahko vidimo javna vlaganja do, za obdobje 2014 do 2016. Eh, z tem novim načrtom ogrožate eh, kmetovalce v državah članicah. Ne smemo pozabiti tudi na prispevke za Evropski sklad za begunce in priseljence. Gre torej eh, za nekakšno tekmovanje med eh, temi eh, priseljenci, begunci in pa evropskimi kmetovalci. Torej, v zaključek. Naj povem eh, še, da bi rad pojasnilo eh, glede obdobja po krizi. Govorite o francoskih kmetih, s katerimi se eh, redno srečujem in mislim, da se morate naučiti zelo hitro teči. Hvala lepa. No, morda rodnici je bilo tako grožnji, da bi smo morali učekati. Hvala lepa mogoče moramo malo počakati, pa bomo videli, kaj bodo dejali kmetje. Gracias, señor presidente. Yo... Gospa Aguilera, najprej bi rada čestitala poročevalki, gospe Dančili, za njeno poročilo. Mislim, da je to dobro izhodišče, h kateremu lahko še nekaj prispevamo. Podali bomo svoje ideje. In mislim, da je pomemben tudi naslov, kako vlagati v rast in delovna mesta. No, dve stvari bi rada povedala. E, pri poročilu bi rada poudarila e, pomen, ki ga e, poročevalka pripisuje drugi točki, torej, da so evropski strukturni in investicijski skladi ključna naložbena orodja Mislim, da je to res pomembno za razvoj, za ustvarjanje delovnih mest in rasti na podeželju. E, dodano vrednost to prinaša in to moramo povdariti. Glede Junkarjevega načrta je bilo rečeno, da so izključena podeželska območja in da moramo zahtevati, da se ta spet vključijo. Mislim, da e, je dodana vrednost skladov tukaj e, ključnega pomena. Mislim pa tudi, da bi morali priznati eh, pomen za rast eh, tudi tega, da se ustraja pri ciljih eh, teh načrtov in da se vanje vključi tudi mlade in ženske. Mislim, da bi lahko pomagali predvsem njim in brez tega ne bo možna rast in ne bo možno ustvarjanje novih delovnih mest. Mi bomo podali še nekaj predlogov sprememb, da bi prispevali k temu poročilu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tanji. Najlepša hvala, hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil eh, gospe Dančili za njeno poročilo in pa za analizo situacije. Strinjam eh, se z njenim stališčem, kar zadeva učinkovitost uporabe eh, sredstev iz evropskih strukturnih eh, skladov. Seveda je potrebno načelo, spoštovati načelo subsidijarnosti. In uh, opazili smo že, da je učinkovitost velika večja, uh, kadar uh, vključimo tudi lokalne deležnike. To je pomembno tudi, kar zadeva zaposlovanje. ne gre toliko za sam obseg financiranja, ampak za način, kako to financiranje poteka. To je povezano tudi z prejšnjo razpravo o proračunu za leto 2017 potrebno si zastaviti temeljno vprašanje v zvezi z uporabo sredstev in sicer v okviru skupne kmetijske politike in obeh eh, stebrov evropske eh, kmetijske politike. Potrebno je zagotoviti konvergenco. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za poenostavitev pri uporabi sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Torej, če želimo zagotoviti večjo pomoč podeželskim področjem, ki so v večjih težavah, potem moramo poskrbeti za večjo učinkovitost eh, rabe teh sredstev in za uh, lažjo uporabo. Poleg tega pa je razmi potrebno razmisliti tudi o uh, prihodnem uh, okviru uh, financiranja uh, skupne kmetijske politike in sicer v povezavi z evropskimi strukturnimi skladi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Valkarse. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad čestital gospe Dančili za odlično opravljeno delo tukaj govorimo o zelo pomembni temi. Upoštevati pa moramo krizo, s katero se sooča Evropska unija in še posebej kmetijski sektor. In zato je zelo potrebno, da Evropski investicijski in strukturni skladi, da se kar najbolje uporabijo za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili eh, v okviru strategije 2020. Treba je doseči eh, prilagoditve podnebnim spremembam, potem prilagoditve na energetskem področju. E, mislim pa, eh, da pri revščini in pa ustvarjanju delovnih mest eh, ciljev ne smemo sprejemati, seved, spreminjati. Seveda je boj proti podnebnim spremembam pomemben in lahko tudi spodbuja delovna mesta, ampak mislim, da se moramo še vedno boriti za cilje konkurenčnosti drugi steber skupne kmetijske politike je na žalost eh, postal eh, katastrofalen. In eh, zdaj ne moremo doseči niti ciljev iz prvega stebra. Prenos sredstev iz prvega v, ste, v drugi steber ni rešitev, ko gre za nove cilje politike za razvoj podeželja. Mislim, da ni dobro sredstva imati nekje zato, da jih damo drugam. Tukaj se soočamo z večnim problemom financiranja skupne kmetijske politike. Strinjam se s poročevalko, da se je potrebno izogniti pretiranemu upravljanju in pretirani eh, birokraciji, vendar pa se ne strinjam, z njenim zadovoljstvom eh, glede prenosa iz prvega v drugi steber. Sam s tem nisem zadovoljen. Mislim, da bi vsekakor morali omeniti tudi to, da podeželjska območja lahko veliko prispevajo k boju proti revščini in k ustvarjanju rasti in delovnih mest. Eh, mislim, da bi morali bolje spodbujati nove tehnologije in Na ta način bi lahko podeželjska območja prispevala v boju proti brezposelnosti. Poročevalka tudi pravi, da je treba izboljšati izvajanje programov na začetku vsakega obdobja financiranja. Velik problem je dolgo izvajanje programov in pa zamude programov. In mislim, da bi spremembe na tem področju bile zelo dobrodošle. Sam bi povedal še, da bi potrebovali tudi neke smernice strani komisije za to, da bi eh, agroživilskemu sektorju pokazali možnosti, ki jih predstavljajo Evropski investicijski in strukturni skladi eh, skupaj z EFSI-em. Hvala. Dziękuję, pani pośle, pan poseł Jara. Najlepša hvala, gospod Jar. Ja, hvala lepa. Gospod eh, predsednik, imam eh, tri pripombe. Eh, seveda se zahvaljujem poročevalki za njeno poročilo. Pomembno se mi zdi predvsem, da programe za razvoj podeželja vsega upravljamo iz eh, Evropskega kmetijskega sklada. Mislim, da ne smemo dovoliti prenosa eh, drugam. Eh, mislim, da je, mora da biti te dve področji tesno povezani. Mogoče imamo mi nekoliko drugačen pogled na podržajske področje, kot pa recimo odbor za ekonomske zadeve. Torej, eh, vsekakor eh, nas eh, zanima kmetijstvo, seveda pa tudi gospodarstvo in ti dve obe področji znamo tudi povezati. Hvaležen sem za deseto točko. Mislim, da če želimo eh, razviti eh, programe eh, za razvoj podeželja, potem potrebujemo tudi lokalne deležnike, lokalne partnerje. Potrebno je sodelovanje lokalnih akcijskih skupin. E, največja težava pa je osma točka, hvaležen sem, da e, ste jo vključili, e, gre za e, prekomerno birokracijo vedno smo veseli, eh, ko se izteče eno obdobje in se prične eh, drugo, eh, zaradi tega, ker vsako leto podajamo nove zahteve glede zmanjšanja obsega birokracije. Mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost in se ponovno pogovoriti z našim odborom za proračunski nadzor, ki seveda povsem upravičeno pravi, je potreben je nadzor, potrebno je uh, Eh, zagotoviti, da ne bo prišlo eh, do neustrezne eh, rabe sredstev. To seveda razumemo, ampak zavedati se je potrebno, da imamo vsaj dve vrsti uporabnikov. V prvi kategoriji so kmetje in kmetje so že navajeni vsako leto boriti se z evropskimi direktivami. Eh, potem pa imamo na drugi strani drugo kategorijo, neko podjetje, ki eh, želi izvesti eh, projekt, gre zgolj za en projekt in takšno podjetje se hitro izgubi v evropski birokraciji. Potem morajo vrniti sredstva in to seveda ni ravno najboljša reklama. Poleg tega prejemamo vedno več eh, pritožb eh, strani eh, regionalne uprave, kaj ti regionalni in lokalni organi več niso sposobni izpolniti zahtev evropske birokracije. Torej, Rad eh, bi eh, opogumil poročevalko, da se eh, držite osme točke, da jo mogoče še ukrepi, kajti če ne bomo poskrbeli za zmanjšanje obsega birokracije, potem zagotovo ne bomo dosegli naših ciljev. Na ta način eh, ne bomo dosegli gospodarskega razvoja. Programi morajo biti pregledni, predvsem za tiste, ki jih želijo uporabljati mislim, da ne smemo zapravljati sredstev eh, za napačne zadeve, eh, recimo za prekomerno birokracijo. Eh, naš odbor ima povsem drugačno stališče kot odbor za proračunski nadzor. Programi morajo biti preprostejši, ne želimo korupcije seveda, ampak biti moramo tudi sposobni dopustiti napake. V nasprotnem primeru ta situacija ni pravična. Torej, stopiti moramo v stik z odborom za proračunski nadzor. In še tole. Na podeželskem območju želimo pritegniti eh, majhna podjetja. Tukaj ne gre za velika eh, podjetja, ki želijo investirati 500 milijonov. Eh, takšno podjetje ima ustrezno upravo in ima tudi pravni oddelek oziroma pravno službo. Tista ciljna skupina, ki jo nagovarjamo mi, pa takšne pravne službe nima. Zato je potrebno poskrbeti, da bodo postopki preprosti, da jih bodo vsi razumeli. Če bo vse skupaj spobletelo zaradi tega, ker vejca ni na pravem mestu, eh, potem bo učinek ravno nasproten od tistega, ki si ga želimo. Torej, podpiram vas pri tej osmi točki. Borite se še naprej. Najlepša hvala. Tako. Eh, zelo obsežen je bil vaš današnji prispevek, ampak zelo zanimiv. Hvala lepa za uh, vaše pripombe. Zdaj pa gospod Šrajer. Eh, Najlepša hvala. To, kar je ravno kar povedal kolega Peter Jar, je. Uh, tudi eh, to, kar sem želela povedati sama. Zato tega ne bom ponavljala, ampak naj stavim vprašanje. Če sem sedaj eh, dovolj dobro poslušana, potem, če si ogledamo številke, lahko vidimo, eh, da bo prišlo do krčenja obsega sredstev v obdobju 2018 do 2020. In če se bo tako nadaljevalo, potem se bo zgodilo to, kar je povedal ravno kar eh, Peter Jar. Eh, velika podjetja imajo veliko več možnosti za pridobitev sredstev, gre za mednarodna podjetja. Naučila sem se, kako to deluje tudi na nizozemskem. In po drugi strani so tukaj majhna eh, družinska podjetja, ki si kaj takšnega eh, ne morejo privoščiti. Tukaj eh, moramo spostaviti tudi povezavo z Junkarjevim načrtom. Jaz sem odgovorna za uh, politiko boja proti podnebnim spremembam uh, in za varstvo okolja. Tukaj uh, ne gre zgolj za en cilj, kako zagotoviti sredstva za tiste, ki želijo delovati na tem področju tudi v prihodnosti če želimo eh, ohraniti zaupanje, potem moramo poskrbeti, da najdemo odgovor na to. Hvala lepa, gospod Takole. Najlepša hvala. Zdi se, da je to eh, tema, o eh, kateri bomo še dolgo govorili. Evropski parlament eh, podaja mnenja, pripravlja poročila. Ampak zavedati se je potrebno, da priprave zahteva veliko časa in včasih eh, v teh pripravah pozabimo na eh, temeljna vprašanja. Ob te priložnosti bi se rad zahvalil gospe Dončili v imenu skupine Alde, kajti zelo dobro je upravila svoje delo in končen rezultat je izjemno uravnotežen. Poročilo je dosledno, dobro povezano in se osredotoča na temeljne točke. Zelo pomembno eh, je, da poskrbimo za poenostavitev financiranja skupne kmetijske politike. Potrebno je zmanjšati obseg birokracije in povečati prožnost. Mogoče bi morali eh, še enkrat povdariti vlogo inovacij, tehnoloških sprememb. Tehnologija se hitro spreminja, predvsem eh, v kmetijskem eh, sektorju in to je seveda ključnega pomena za trajnost evropskega kmetijstva. Mislim, da bi morala biti Evropska komisija nekoliko bolj proaktivna. kmetom moramo predstaviti možnosti, ki so jim na voljo in uh, eh, zveda je potrebno zmanjšati obseg eh, birokracije. Rad bi se zahvalil gospedan Čili. Nekaj predlogov sprememb bom uložil, ampak šlo bo zgolj za malinkosti. Najlepša hvala. Gospod Anju. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči govorimo eh, o zapletih eh, pri schemah eh, za razvoj podeželja. Prisluhnil sem gospodu Jaru, ki je zelo dolgo govoril, ampak on je nemški poslanec. Nemški kmetje imajo velike težave z tem in zavedati se moramo, da je Nemčija gonila Evrope. Torej, če imajo oni težave, potem smo res globoko v težavah. Presenečeni smo eh, bili pri zadnjem referendumu eh, v Združenem kraljestvu, koliko kmetov je glasovalo za izstop iz Evropske unije. Ali bi lahko, prosim, utišali eh, gospoda Desa še prav posebej, kajti to me izjemno moti. Dobro, nekdo ga je utišal, hvala lepa. Govoril sem o Brexitu. In zdaj so spet začeli. Hvala lepa. Veliko kmetov je glasovalo za izhod iz Evropske unije. In eden izmed razlogov za to je bil, eh, da se je težko prebiti skozi eh, kupe papirjev, eh, da pridobiš sredstva iz drugega sredstva. Seveda razumem, da se je način financiranja spremenil in da izgubljamo sredstva iz prvega stebra. Eh, ki jih je bilo veliko lažje pridobiti. Torej, takšna je perspektiva kmetov. Kaj pa britanski davkoplačevalci? Britanski davkoplačevalci eh, si želijo, da bi čim več sredstev eh, prišlo nazaj eh, britanskim kmetom eh, in seveda želijo ustrezen proračunski nadzor. In to eh, tudi razumem. Ampak kje eh, bodo ta sredstva končala? Eh, britanski kmetje imajo eh, občutek, da teh sredstev ne morejo eh, pridobiti. Jaz imam odličen predlog, več sredstev prenesite iz prvega stebra v drugi stebr in potem vse te migrante nastanite v Severni Afriki, namesto da se moramo z njimi boriti tukaj v Nemčiji. Vem, da se to ne bo zgodilo. ko sem se pogovarjal uh, z uh, komisarjem, tega uh, sicer ni povsem zavrnil. Albert, uh, tudi v tvojem poročilu uh, bi lahko o tem razmislil. Torej, kaj če bi z sredstvi, uh, ki uh, jih bomo prinesli v ta drugi stebr, zagotovili namestitev uh, za begunce? Najlepša hvala. V Evropski uniji ne gre le za uplačevanje sredstev v eh, evropski proračun eh, in pa za pridobivanje sredstev iz tega proračuna, ampak gre tudi za prednosti notranjega trga oziroma gre predvsem za prednosti notranjega trga. boljša infrastruktura pomeni eh, višjo razvitost eh, in lažjo uporabo sredstev. Vse skupaj je povezano. In eh, to je potrebno tudi upoštevati. Ko govorimo o teh dodatnih plačilih oziroma dodatnih izdatkih, eh, kaj eh, dobiš v zameno, je tisto vprašanje, ki si ga moraš zastaviti. In to uh, vsi moramo skupaj ogledati. Mogoče bi potrebovali poglobljeno analizo da bi zares lahko ugotovili, katere prednosti prinaša evropski proračun. In tukaj ne gre zgolj za uplačila, kajti seveda lahko uporabljamo sredstva in vedno znova povdarjam na polskem, da je, bi bilo najboljše, če k malo več ne bi potrebovali sredstev. Gre preprosto za drugo raven razvoja. No in to je bil le komentar. Gospod Ropes, danes. Je ja, ja, naj svrbel se temu. Najlepša hvala. Tema, o kateri danes razpravljamo, je ena izmed najpomembnejših eh, tem. Eh, govorimo o problemu, ki si zasluži. Eh, razpravo. Eh, seveda moramo eh, uporabiti vse, kar je na voljo in seveda imamo tudi izkušnje na tem področju. Jaz sem bil župan neke občine v letih 2007 do 2013 in vem, kako poteka ta prenos sredstev, kako poteka uporaba in tako naprej. Ampak strukturni skladi eh, v eh, Litvi eh, se ne morejo uporabljati za ustvarjanje novih delovnih mest, gre predvsem za vzpostavitev infrastrukture. In podjetja so morala potem temu slediti, rezultati niso bili ravno dobri. Potrebno je pomagati podjetjem. In mislim, da če želimo, da bo manj razlik v Evropi, da bo eh, manj eh, držav, eh, ki bodo zaostajale za drugimi, če želimo poskrbeti za združitev eh, družin, tako da eh, moški eh, ne bodo odhajali drugam z namenom, da si poiščejo delo in poskrbijo za svojo družino, potem moramo sprejeti konkretne ukrepe. Govorim recimo o sodelovanju na kmetijskem področju. Prvi rezultati so že vidni, ta ukrep je bil sprejet ampak eh, nova delovna mesta ne smejo uničiti delovnih mest, ki že obstajajo. Sklad eh, ustvarja eh, nova delovna mesta, ampak potrebno je podpreti tudi delovna mesta, ki že obstajajo, tako da ne bodo uničena, ampak da se bodo lahko razvijala. Na ta način bomo lahko zagotovili perspektivo ljudi. Zagotoviti jim je potrebno ustrezno plačo. in potrebno je razmisliti tudi o tem, kako ohraniti eh, delovna mesta. Če delovna mesta ustvarjamo in potem na nje pozabimo, eh, potem ne bomo prav veliko dosegli. No, to je nekaj vprašanj, o katerih bi morali sedaj razmišljati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sanna, da bardzo prošu. Hvala lepa, gospod. Gospa Senora. Hvala. Najprej bi se poročevalki zahvalila za njeno delo. Ampak preden nadaljujemo s to zanimivo razpravo o tem, kako povečati uporabo skladov in sredstev, to je pomembna razprava, s tem se strinjam, mislim pa, da moramo prispevati tudi po svojih možnostih eh, k temu delu. No, preden se tega lotimo, pa bi rada temu odboru povedala, da bi morali tukaj predvsem obravnavati to, da komisija pod nobenim pogojem ne bi smela uporabiti strukturnih in investicijskih skladov kot eh, sredstvo za izsiljevanje držav. Samo pred enim mesecem eh, smo bili priča temu, da je eh, komisija zagrozila Portugalski in Španiji s tem, da bo ustavila eh, sredstva iz strukturnih in investicijskih skladov, če se ti dve državi ne bosta prilagodili eh, in eh, zategnili pas.

posel Flanagan. Flanagan. Hvala lepa, gospod Flanagan. Thank you very much. Um, just a, a... Najlepša hvala. Naj samo spregovorim o tem, kar je dejal uh, predsedujoči v odgovor gospodu Enjevu. Uh, ja, uh, res je veliko prednosti notranjega trga, uh, ampak uh, s tem notranjim trgom nam uh, kar naprej mahate pred nosom, hkrati pa uh, če vzameš proračunske eh, pristojnosti državam članicam, potem to več ni notranji eh, trg. Eh, glasovali smo proti temu, ljudje tega niso želeli in zaradi tega bo se skupaj razpadlo, če se ne boste prebudili in prisluhnili ljudem. Vlaganja v delovna mesta in pa v rast, seveda o tem je potrebno govoriti, glede tega je potrebno kaj storiti. Eh, ne vem, eh, kako je drugi, ampak tam, kjer jaz eh, živim, podeželje duši ljudi zaradi tega, ker sredstva, ki so namenjena podeželskim območjem, pravzaprav zaključijo v rokah tistih, ki imajo v lasti zasebna letala, velike ranče in tako naprej. Življenje je težko govorimo o dobri uporabi sredstev, 80 odstotkov sredstev eh, gre v roke 20 odstotkov najbogatejših eh, kmetov in potem je argument, da eh, proizvajajo veliko hrane. Pa ni res, samo približno 30 odstotkov hrane proizvedejo, če želimo proizvajati torej dobro rabo sredstev, potem uh, moramo prenehati z to vrstnim neuravnoteženim financiranjem. Poročilo je zanimivo in eh, točka o olepševanju je še kako uh, pomembna, ampak uh, Slišal sem, eh, kako eh, gospod Hogan želi kaj storiti eh, glede tega. Želi se osredotočiti predvsem na prvi stebr, kar ni čudno, kajti njegovi prijatelji so tisti, ki bodo imeli največ koristi od tega prvega stebra če želiš kaj doseči, moraš poenostaviti eh, drugi steber. Kajti ta je tako zapleten, da ne vem, eh, kako eh, ima sploh še kdo čas ukvarjati se s kmetijstvom, če želi pridobiti sredstva iz tega stebra. No, pravzaprav naj bi bilo to poročilo o kmetijstvu, govorili smo tudi o okolju in o drugih področjih in mislim, da. Uh, je to tudi prav, ampak potrebujemo, kajti potrebujemo podporo uh, tudi iz drugih področjih, ne le iz eh, področja uh, kmetijstva. In najlažje je to uh, podporo pridobiti, če se bodo zavedali, da uh, kmetje ne prejmejo večine teh sredstev. Lahko vam zagotovim, da tisti, ki uh, doma. Eh, ki imajo doma zasebno eh, letalo, eh, teh sredstev ne uporabljajo na podeželjskih območjih, kjer so uradno registrirani. Torej, mislim, da bi ta sredstva morali nameniti majhnim kmetom. Dziękujete pana stwierdzenia. Pytania są wyjątkowo ważne w kontekście przyszłej dyskusji. Hvala lepa. To są zelo pomembne uprašanja. To bo pomembno tudi za naše nadaljne razprave. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih, potrebno pa bo najti seveda tudi odgovore. Gospod Ferro. Najlepša hvala. Evropski model, eh, ki so ga eh, imeli v mislih ustanovni očetje, eh, je zagotovo stvar preteklosti danes eh, nam ta model ne omogoča ponovno spostavitev kmetijskih dejavnosti na podeželskih območjih. Eh, in eh, vse skupaj seveda presega zgolj obseg tega poročila. Z ničemer ne bomo mogli nadomestiti izgubo storitev, izgubo delovnih mest in tako naprej na podeželju izguba perspektive eh, na podeželskih eh, območjih eh, seveda vodi v izseljevanje. Sedaj pa govorimo, da naj bi ta podeželska območja naselili z priseljenci. Evropski sklad za podeželski razvoj se hoče izogniti nacionalni ravni in bolj neposredno pomagati regijam. vendar je to po mojem mnenju v nasprotju z eh, duhom tega odbora. Potrebno je poskrbeti za koordinacijo, za koordinacijo na nacionalni ravni. Gospod predsedujoči, tukaj gre eh, za eh, strateško napačno zastavljeno poročilo v tem obdobju krize. Liberalizacija trga je edini pravi odgovor. Najlepša hvala. ale my na ten temat dużo mówimy na naszych. Da. Ampak o tem tudi govorimo tu v našem odboru. Gospod Buda je naslednji, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil poročevalki za njeno predstavitev. Nekaj točk bi eh, rad omenil, še preden se lotim tiste srčike eh, razprave o podeželskih območjih vse bolj eh, poudarjamo v zadnjem času. Nasprotje med eh, državami na vzhodu in na zahodu Evrope. To podarjajo predvsem, podarjajo predvsem določeni kolegi. Mislim, da bi morali biti korektni, ko govorimo o financiranju vzhodnih držav. Sam bom spregovoril o Romuniji, o moji državi. Lahko vam rečem, da v Romuniji, da je tam 92 odstotkov investicij, tujih investicij, samo 8 odstotkov naložb eh, je naložb iz eh, lokalnega denarja. Katera pa so področja, eh, kamor se vlaga? Naprimer, avtomobilski sektor proizvajamo traktorje, Eh, predvsem za izvoz in ne za lokalne potrebe. Imamo pa še številna druga podobna področja. Ali mislite, da je slabo vlagati v vzhod Evrope? Sam mislim, da ne. Kajti vsak eh, naloženi evro, vsak evro, ki je naložen na vzhodu, eh, ustvari tudi dobiček za državo, ki investira na vzhodu. Mislim, da moramo Eh, pogledati tudi, kakšni so dobički, ne samo kakšne so naložbe. No, kar se tiče podeželja. Vsekakor vsi želimo okrepiti podeželska območja in jih narediti bolj privlačna na tak ali drugačen način, zato da preprečimo izsiljevanje, izsiljevanje z podeželskih območij. To izseljevanje z podeželja je velik problem. Mislim, da bi morali uporabiti vsa sredstva, ki so nam na voljo za to, da se soočimo s tem problemom. Mislim, da bi morali uporabiti različna sredstva in eh, sklade in jih kombinirati. Ustvariti je treba internetne povezave, eh, potem zgraditi infrastrukturo, šole in tako naprej. In ena kolegica je tudi rekla, da moramo eh, zagotoviti, da bodo ustvarjena delovna mesta tudi trajnostna za prihodnost, da bodo eh, zagotovila neko prihodnost za ljudi, ki tam živijo. No, zdaj pa še nekaj o pretirani birokraciji. Eh, srečal sem se z nekaj romunskimi župani. In ti so mi povedali, da obstaja kar 49 tisoč eh, pravil, eh, s katerimi se morajo soočiti pri eh, dostopanju do teh sredstev. Mislim, da bi morali to močno poenostaviti in se prilagoditi potrebam vsakega posameznega podeželjskega območja in vsake regije posebej. Hvala. Hvala, gospod Dejs, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Javil sem se zaradi nekaterih prispevkov. Menim, da so razmere zelo raznolike. Vendar pa rad bi se zahvalil kolegici Dancili za pripravo tega dosjeja. Podala je zelo dobre predloge. Deset let sem bil star, ko so rimske pogodbe bile podpisane. In sem celoten razvoj dogodkov doživel na lastni koži. Nemčija je bila vse čas vključena v to in potem takrat smo imeli področja, ki so bila najrevnejša. Nacionalsocialisti so imeli na veliko področjih svoje, svoje vadbišča in to zato, ker je tam slaba zemlja. In takrat smo torej bili slabi pri tem. Sedaj pa smo seveda vse skupaj obrnili in uh, eh, brezposobnost je za 1,7 odstotka pri nas ena najnižjih. In Evropska unija je pri tem veliko pomagala. Uh, prispevala je k temu, da se je lahko Nemčija razvila iz ostale v napredno državo. In države članice morajo prevzeti odgovornost, morajo prevzeti odgovornost za programe, ki jih ponujejo iz Brusla, da se lahko potem ti izvedejo. Zato je pomembno, kateri programi se izvajajo. Dan danes na podeželju, če imamo obrtnike, in potem, če ni hitrega interneta, potem seveda ne bo podjetje uspešno. Potrebno je torej vlagati v infrastrukturo tudi na podeželju, da se bodo lahko razvili. Že več kot 12 let sem tukaj in ne vem, zakaj vse čas govorimo o poenostavitvi birokracije, vsako leto pa je slabše. Ne vem, kaj lahko še storimo. Nimam pravih zamisli, da bi se temu izognili. To je ne predstavljivo, da imamo vedno več predpisov, ki jih moramo upoštevati. Morda bi morali spostaviti posebni odbor, ki bi se ukvarjal s tem, da bi torej končno temu naredili konec in da bi programi bili oblikovani tako, da MSP-ji, mm, obrtniki bi tudi lahko te programe uporabljali. Kolega Egnum, ravno kar sem se pogovarjala, Seveda imamo mrljivo upravo, imamo pa tudi upravo, ki je zelo malenkostna, ki pri nas nadzoruje vse zelo natančno, kateri projekti se izvajajo. Moram pa reči, da na Bavarskem, v moji državi, ni dovolj sredstev za drugi steber. Vse smo porabili in sedaj moramo dopolniti proračun, ker sredstev ni dovolj. Torej, te programe že lahko izvajamo, morda pa bi se lahko osredotočili tudi na vzajemno izmenjavo izkušenj, da bi lahko te projekte izvajali torej, tudi po vsej Evropi. Potem, potrebno je ponuditi tudi jezikovno izobraževanje za mlade. Več kot 500 vajniških mest ni zasedenih pri nas, to sem slišal, in imamo precejšno brezposobnost med mladimi. Ko sem bil star 17-18 let, je bilo pri nas veliko italijanov, portugalcev, špancev. No, danes pa ni več tako velike porožnosti, ne prihajajo več. Takrat smo bili bolj porožni. Morda bi se morali tudi te teme še enkrat lotiti, tako da bomo lahko zaselili teh 500 vajniških mest, ko bi se lahko naučili novega poklica. To se mi zdi tudi nujno potrebno, da smo torej bolj prožni. Hvala lepa še enkrat poročevalki in upam, da bomo skupaj pripravili dobro poročilo. Čekuje pani posel Petir. Hvala. Gospa Petir, e, čestitam. Hvala lepa. Čestitam kolegici za pripravljeno poročilo. In povedati želim, da bi bilo morda dobro, da to e, poročilo še ukrepimo z konkretnimi podatki še prav posebej glede na to, da je vloga kmetov izjemno pomembna eh, pri ustvarjanju novih delovnih mest. Eh, to je zapisal kolega Jar v poročilu, ki smo ga sprejeli tekom leta. Eno delovno mesto na področju kmetijstva pomeni eh, sedem delovnih mest v drugih sektorjih, kot je spostavil kolega Jar v svojem poročilu. Zato se splača vlagati v kmetijstvo. Strinjam se s kolegi, ki so izpostavili zapletene postopke. Eh, govorili so tudi o težki dostopnosti eh, sredstev, eh, še predvsem posebej za majhne kmetovalce. In zato se mi zdi pomembno, da to poročilo opozori na ta problem, kajti na Hrvaškem si želimo eh, čim lažje in lažjega in hitrejšega dostopa do sredstev Evropske unije. Nažalost eh, so trendi eh, izjemno negativni. V zadnjih nekaj letih je več kot 150 tisoč mladih izobraženih oseb zapustilo Hrvaško, kajti na Hrvaškem ne vidijo več nobenih pravih možnosti in zaradi tega vasi propadajo in ostajajo prazne z sredstvi Evropske unije eh, bi eh, lahko poskrbeli za nove možnosti za mlade in najbrž bi jih na ta način lahko obdržali eh, na podeželju. Na ta način bi lahko tudi ohranili strukturo vasi, kajti ravno vasi predstavljajo identiteto vsakega naroda in zaradi tega si zaslužijo tudi močno podporo. Najlepša hvala. Jeszcze zgłosiła się pani poseł Kadenbach. Pani poseł, bardzo proszę. Gospa Kadenbach je naslednja, izvolite. Hvala lepa. Ne želim zavlačevati, vendar pa ker je DES povedal nekaj zadev, želim spregovoriti še sama. Sem članica tudi odbora za nadzor proračuna. Bila sem v Avstriji, v svoji zvezdni državi, članica odbora za nadzor proračuna revizijo. In moram reči, da različna poročila, poročila, ki jih dobivamo, kar se tiče uporabe sredstev in dakopačevalskih sredstev, dobro uporabljamo. Prav tako pa tudi posebno poročila po državah članicah, dobivamo poročila računskih sodič. To je potrebno vzeti resno, kajti tukaj je zelo veliko pomembnih pripomb in spodbud. Žal pa vedno ugotavljam, da ta poročila računskih sodišč sicer v ustreznih odborih uh, že poznamo, vendar pa potem v drugih odborih, to uporabljamo v odborih za proračun, za proračuna, v drugih odborih pa manj, naprimer za kmetijstvo. Gre seveda za razdelitev sredstev davkoplačevalcev. In v zadnjih letih je zaupanje v smiselno uporabo sredstev izginjalo. Seveda se strinjam s tistimi, ki želijo ponastavitev glede birokracije. Vendar pa to, kar smo v zadnjih letih videli iz različnih poročil, je bilo delno tudi že zaradi tega, ker smo imeli boljše, bolj intenzivne kontrole. Mislim, da bi morali z oborom za regionalni razvoj še naprej podajati vzpodbude za države članice, za različne organizacije in za različne skupine, ki bodo pomagale pri uporabi sredstev. To je potrebno samo znati uporabiti. Najslabše bi bilo, če bi enostavno dejali preveč zapleteno je dobiti denar, zato bomo sedaj pozabili povsem na nadzor in tako bo bolj enostavno. Imamo kar precej predlogov, mislim pa, da ne potrebujemo novih organov ali teles. Enostavno moramo znanjem, podatki in priporočili, ki jih imamo že sedaj na voljo, boljše ravnati. Pani poseł Neutscher jeszcze, bardzo proszę. Ähm, ich habe einfach noch eine kurze Anregung. Ich bedauere es. Hvala lepa. Čas jih obžalujem, da nekateri menijo, da je kmetijska politika samo politika razdeljevanja sredstev. Mislim, da je kmetijska politika precej več. Seveda moramo dobro razmisliti, kako se uporabljajo sredstva, vendar pa smernice ki niso neposredno povezane z razdeljevanjem sredstev, tega to premalo cenimo, premalo postavljamo v spredje. Občutek imamo, da smo kar nekakšen razdeljevalni organ. Osebno se mi to ne zdi prav, drugače si predstavljam kmetijsko politiko. Hvala, gospod Hojsling, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da moramo pri tej razpravi paziti na to, da ne bomo zahtev povečevali v nedogled za drugi steber. Seveda, sredstva je premalo, včasih gremo tudi v napačno smer, nasprotujoče si smeri. Naprimer, program za olajšanje naložb. Tukaj se moramo veliko to vprašati, ker imamo veliko virov, ali smo to smotrno uporabili. po eni strani podpiramo ozirajo krav, po drugi strani potem se nam zdi, da je zdaj preveč mleka. Torej, nasprotujoče so stvari. Potrebno je paziti, da smo usklajeni. In to je potrebno tudi upoštevati. Še bolj pomembno pa je, da imamo programe v drugem stebru, ki morajo poskrbeti za ustvarjanje delovnih mest. In tukaj desnica, ekstremna desnica, kar naprej izpostavlja vprašanje migracij. Seveda moramo begunce naseliti tudi na podeželju, prav tam, kjer pač delovna mesta so, kjer jih lahko ustvarimo. Ti morajo imeti potem tam perspektivo za prihodnost. Da pa sedaj kar naprej ščuvamo proti beguncem, ki seveda potrebujejo denar, da se vključijo v družbo. To se mi zdi pa absurdno. In potem Albert Dess. Programi drugega stebra, če je premalo sredstva na Bavarskem, v veliko regijah je tako, potem je pač še možnost, da se preraspodi sredstva iz prvega v drugi steber. In zanima me, kaj bosta CSU in CDU storili na tem področju v Nemčiji. Če je premalo sredstva, potem bi morali razmisliti o tem, da bi sredstva prerasporedili v drugi steber in skušali zagotoviti izvedbo boljših politik. Posel deske je enak. Gospod Des. Ja, predsednik, imam na eni anmerkung. Hvala lepa, predsednik, samo pripomba. Ja, mi smo v rebalansu proračuna sklenili, da bomo dodali sredstva. Ne gre za to, da smo prerasporedili iz prvega v drugi steber. Ne, dodatna sredstva so bila zagotovljena za ustrezno financiranje drugega stebra. Na šanšče ima čiskond brač. No, na srečo ste lahko nekje vzeli denar. Zdaj pa bi prosil predstavnika komisije, gospoda Von Buša, eh, da nam spregovori še on. Hvala, gospod predsednik. No, sam bi rad povedal, da je bilo to poročilo pripravljeno decembra lani. Povzema e, tisto, kar je bilo izpogajano med državami članicami v različnih programih. In seveda je legitimno, da parlament nadaljuje s to razpravo kakšen naj bi bil eh, nadaljni razvoj naše politike, ko gre za uporabo sredstev. Eh, sam sem si zapisal eh, priporočila in pa ideje poročevalke. Zelo pozdravljam to, da bi morali uvesti tudi nov element lokalnega sodelovanja. To bi moralo biti bolj povdarjeno pri teh politikah in mislim, da bi bilo dobro imeti tako lokalno uh, akcijsko skupino, uh, To bi bilo koristno in to pozdravljamo. Upam, da bodo države članice to prevzele. Potem še nekaj, kar sem si zapomnil iz današnje razprave, je naslednje. Politike moramo poenostavljati in narediti vse za to, da bodo postale bolj dostopne in razumljive. In da bomo na ta način tudi lažje preprečevali nepravilnosti. Komisija je vzpostavila skupino na visoki ravni za poenostavitve ta prosi uporabnike naj tudi oni prispevajo k poenostavitvam, torej obračamo se na nje, da nam oni podajo svoje ideje in upam, da bodo iz tega išli dobri rezultati in da bo politika za prihodnje postala boljša. To bomo potem upoštevali tudi pri pripravi prihodne regionalne politike. Upam, da se nam bo uspelo znebiti pretirane birokracije. Želimo pa ohraniti prožnost in želimo biti odprti tudi za nova pravila. Želimo po drugi strani ohraniti tudi določena poenostavljena stara pravila, torej stare poenostavitve. Pa še en komentar bi podal. In sicer v zvezi s komentarjem eh, neke poslanke, da je komisija izsiljevala države članice. Ni šlo za izsiljevanje, tukaj smo samo upoštevali pravila. Uporabili smo 24. Eh, člen eh, CPR. Tukaj pač nismo imeli izbire nobenega izsiljevanja, ni bilo, ampak je šlo preprosto za izvajanje obstoječih pravil. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi še poročevalka za zaključne besede. Izvolite. Hvala za vse komentarje v okviru te razprave. Mislim, da eh, ima vsak od vas eh, kakšno izkušnjo, vsi imate določeno znanje, ki ga lahko Eh, podate tudi v obliki predlogov sprememb. Na ta način bo poročilo izboljšano in upam, da bo poročilo na koncu bolj eh, popolno, bolj eh, bogato po zaslugi vaših predlogov sprememb. Upoštevali bomo vaše ideje. Mogoče boste podali tudi kakšne ideje, ki so meni ušle, torej, ki se jih sama nisem domislila. Hvala za razpravo in se že veselim predlogov sprememb. rok za vlaganje predlogov sprememb je opovdne 2. septembra. Pa še kratek komentar eh, na koncu. Podeželjska območja niso samo kmetijska območja, torej ne gre tukaj samo za kmetijsko politiko. Drugi steber je nek dodatek, gre za en del skupne kmetijske politike. Podeželska območja pa imajo tudi pravico uporabiti sredstva iz kohezijske politike. Ko govorimo o zemeljski koheziji, to pomeni, da podeželska območja lahko uporabijo tako kohezijsko politiko kot socialne sklade in druge sklade. Mi, ki eh, poznamo kmetijstvo, ki smo mu blizu, pa si ne smemo prizadevati za to, da bi SKP vsebovala vse. Kmetijstvo je namreč samo eden od eh, elementov eh, pri podeželskem življenju, pri življenju na podeželju. Večina ljudi počne stvari, ki niso povezane s kmetijstvom, tudi na podeželju. In mislim, da tega ne bi smeli pozabiti in ne bi smeli govoriti v tem okviru samo o skupni kmetijski politiki. Na ta način bomo prišli do napačnih sklepov. Gospe in gospodje, zdaj bomo imeli kratek odmor. Ponovno se bomo sestali ob treh popovdne. Začeli pa bomo uh, kar s sestankom koordinatorjev, ki bo potekal za zaprtimi vrati. Začnimo uh, torej ob enajstih. Ob enajstih začenjamo s sestankom koordinatorjev, če je to možno. Vse skupine morajo najprej potrditi, da bodo njihovi predstavniki na voljo. Mogoče je kdo eh, prost šele od 11.15 naprej. Prosim svetovalce političnih skupin, da nam potrdijo, če lahko začnemo ob 11. Predvideno je bilo, da bomo začeli četrt čez 11, ampak uh, uh, mislim, da bi lahko to premaknili na 11. uro.